Postopkovno vprašanje, gospa Žuga. Gospa predsedojoča, dobr dan. Tri nujne zadeve imamo danes eh, na dnevnem redu in glasovali bomo poimensko nimamo pa pravico, da podamo pisne izjave in eh, da bi lahko pojasnili, eh, zakaj smo tako glasovali. To je nespremljivo in eh, ta pravila je potrebno takoj spremeniti. Poslanci morajo imeti možnost, da podajo tudi obrazložitev. V skladu